um, ni prav, da išče dogovor v zadnji sekundi z državami članicami. Prav pa je tudi, da poskrbimo za več pravičnosti. Obstaja jasna pobuda, ki izhaja iz tega predloga, da bi države članice, ki ki so eh, pri tem udeležene, da določijo določene prioritete in skušajo izboljšati upravljanje meja. Torej, to je ključni korak pri izboljšanju varnosti na naših mejah. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kueljo. Zdaj pa dobi gospo, gos, besedo gospod Nider Miller iz SND. Vemo, da populistične vlade vztrajno zanikajo dejstvo, eh, ki pa je, da je najpomembnejši element evropske migracijske politike zaščita zunanjih meja. V današnji razpravi govorimo prav o tem, kako bi zagotovili finančna sredstva v ta namen. Očitno je, da države članice niso vedno same kos migracijskim izzivom. In zato potrebujemo evropska sredstva in podporo, ki jo potem lahko usmerimo posameznim državam članicam takih primerih. Vendar pa moramo biti jasni. Migracijska politika ne more biti zgolj delegirana na tretje države. Ta skled, sklad eh, vsekakor ne sme služiti temu namenu. Evropska migracijska politika mora biti prav evropska in zaščita meja ni nekaj, kar lahko enačimo z največjim številom oseb, ki so bile vrnjene ali pa k zadrževanju ljudi v centrih za pridrževanje. Bistveno je, da upoštevamo človekove pravice in da pomagamo zaščititi zunanje meje Evropske unije. Hvala lepa, gospod Nider Müller. Naslednji govornik prihaja iz vrst EKR. Gospod Vistisen, za minuto. Hvala lepa. Grozni teroristični napadi in nezakonito množično priseljevanje v Evropsko unijo so pokazali, da so obeti učinkovite kontrole na zunanjih mejah spodleteli in niso bili uresničeni ob ustanovitvi Schengna. Sedaj želimo to situacijo popraviti, zato pozdravljamo predlog, vendar pa obžalujemo, da večina v Evropski uniji se pomika v nasprotno smer od tega, na kar se osredotoča komisija. Odmikajo se od varnostnega vidika kontrole na zunani meji, k drugim uh, vidikom. Skupina EKR tako ne more kar tiho gledati, ko Evropski parlament potiska stvari v napačno smer, kot bi bilo prav. Zato upamo, da bosta svet in komisija razrešila situacijo in, uh, priprav, in poskrbela, da bo predlog sprejet v njegovi prvotni obliki. Ja, Hvala lepa, gospod Vistisen. Naslednja govornica je gospa Veržijat iz skupine GUE. Minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, gospe poročevalki, ki je vložila veliko energije za to, da so ti eh, skladi oziroma da je ta sklad bolj sprejemljiv. Tu gre za finančni eh, eh instrument. Eh, Vendar se vedno najde denar za varnost. Petkrat večji je ta sklad, kot smo rekli, treba je pa dodati še 12 milijard za Frontex. In vse to je zato, da se financirajo informacijski sistemi. Ampak to je eh, že. Eh, potrdil parlament in svet. Eh, financira se oprema, financirajo se infrastruktura, potem eh, častniki za zvezo, ki se ukvarjajo z migracijami. To nas skrbi. Dodatna pomoči se, so tudi predvidejo. In, Eksternalizacija upravljanja meja je sicer omejena in tega sem vesela in povdarimo, 60 odstotkov tega sklada bo zagotovljeno državam. Lahko se pa sedaj vprašamo, kje pa je tu evropska politika. Hvala lepa, gospa Veržija. gospoda Betna iz ENF ne vidim v dvorani, tako da bom besedo dala gospodu Lopezu Aguilarju za minuto. To, to gospod komisar, v te, na tem zasedanju Evropskega parlamenta krepimo in podpiramo azilni in migracijski sklad, pa tudi sklad za notranjo varnost, prav tako pa podpiramo ta sklad za integrirano upravljanje meja. Pri tem, kot rečeno, posvečamo pozornost tudi vizumov in uh, krepitvi varnosti poskrbeti želimo, da bomo, da bomo zavarovali tisto, kar je v Evropi najbolj dragoceno in to, kar cenijo najbolj tudi naši državljani. To je prosto gibanje eh, ljudi. Rekli smo, da bodo sredstva eh, kar za petkrat večja. Sredstva eh, pa bodo na voljo za obdobje 2021 do 2027. To je dobro za evropske državljane. Pomembno je, da vedo, da se s tem krepi solidarnost, da bo tudi upravljanje meja boljše. Uh, Ampak pomembno je in dobro, da, to, da ukrepimo varnost, da ukrepimo varovanje zunanih meja. Ampak, če potem vidimo, da je svet pri tem tako zadržan in da sploh um, ne razume in ne želi obravnavati uh, vidika um, beguncev celovito, potem se treba vprašati tudi o morali sveta. Hvala lepa, gospa Cecil Kenge, za minuto. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Šengensko območje je eden glavnih dosežkov in eden najbolj konkretnih rezultatov uh, združevanja Evrope. Uh, pravilno delovanje prostora brez eh, notranjih eh, meja pa mora iti z roko v roki za večjo varnost. Zato je treba izvajati posamezne ukrepe pri prečkanju notranjih meja in tudi pri nadzoru na zunanjih mejah. In zato potrebujemo tudi skupno vizumsko politiko. Ta inštrument bo pomenil korak naprej. Uh, na poti do integriranega upravljanja zunanih meja. Sočasno pa eh, bo zaščitil tudi prosto gibanje državljanov ob varovanju pravne eh, podlage, torej prava Evropske unije in tudi človekovih pravic. Torej ta instrument mora eh, biti izvajan skladno z mednarodnimi zavezami Evropske Evropske unije, hkrati pa je treba tukaj eh, spoštovati eh, načelo nevračanja in tudi to, da ima vsak pravico zaprositi za mednarodno zaščito. Hvala lepa, gospa Kenge. Ja, eh, Hvala lepa. Še ena oseba je prosila za uh, Catch the Eye, torej Notis Marijas, izvolite besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar zadeva to poročilo, bi prav tako želel povdariti, da je vprašanje žeriščnih točk bistveno, kot vsi priznavamo. Morija je uh, preveč obremenjena, pa tudi samos in takšen eh, položaj je neuzdržen. To pa se dogaja na vkljub dejstvu, da je Evropska unija v ta namen zagotovila veliko sredstev. Vendar pa potrebujemo tudi nadzor, kajti situacija se ni uh, izboljšala. Gospod Avramopoulos, vprašal bi vas o varovanju meja eh, med Albanijo in Grčijo, kjer je prisoten Frontex. Na žalost pa je nezakonit vstop še vedno dejstvo. Omogočen je iz Albanije, vasi so poplavljene in poskrbeti moramo, da bodo tam postavljene toplotne kamere, okrepiti moramo nadzor in vse to tudi v sklajevanju s car carinskimi organi, kajti dogajajo se tudi carinske goljufije. Hvala lepa hvala, gospod uh, Marija. Sedaj pa dajem besedo komisarju Avramopolusu, ki bo s tem zaključil razpravo. For... Drage kolegice in kolegi, najlepša hvala za to zanimivo razpravo, če tudi nekoliko ob pozni uri, ko govorimo o finančni podpori za upravljanje meja in vizume. Lajšanje legitimnih potovanj ob zagotovanju integritete in varnosti šengenskega območja je temeljna skrb naših državljanov. Zato je to ena od glavnih prioritet Evropske unije. Sedaj moramo izkazati našo odločenost, da bomo tudi delovali v smeri izpolnjevanja teh prioritet in to tako, da bomo zagotovili zadostna finančna sredstva za to politično področje in da bomo ustvarili tudi instrument za financiranje, ki bo obljube in cilje lahko izpolnil. In seveda se veselim nadaljnega sodelovanja z vami v tej smeri. Hvala. Ja,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 Potem, ko smo dosegli zadnjo točko na dnevnem redu tik pred polnočjo in se ukvarjamo z notranjo varnostjo in z novim skladom, bi se želela zahvaliti poročevalcem v senci, ki so ostali z mano v tej dvorani in tudi sem, eh, komisarju, ki izkazujejo precejšno uh, vzdržljivost. Upam, da bo ta sklad dobil eh, če dalje večji pomen, kajti vidimo, da obstaja grožnja mednarodnega terorizma ki uh, potem ob, se bo, moramo boriti proti uh, mednarodnemu tržkem, težkemu uh, eh, in organiziranemu kriminalu. In države članice so uvidele, da moramo bolj sodelovati, učinkovite sodelovati, da moramo uh, izmenjevati informacije na čim bolj optimalen način, da se moramo med sabo usklajevati in da bi se morali tudi tehnično posodobiti in na ta način uh, se pripraviti na vse izzive. Da bi torej bili temu kos, je komisija pripravila novo uredbo in mislim, da je predstavljala tudi zelo dobro podlago za razpravo z državami članicami. Kot parlament smo vsi skupaj skušali za veliko večino poudariti težišča te uredbe, še zlasti to, da je treba intenzivirati izmenjavo informacij v eh, med organi za kazanski pregon, pa tudi eh, z tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami. Še posebej eh, smo poudarili čezmejne akcije in operacije v boju proti hudemu organiziranemu kriminalu, ki ima čezmejni element. Hkrati povdarimo, da se je na ta način treba boriti proti uh, mednarodnemu čezmenemu kriminalu, pa tudi kibernetski uh, kriminaliteti in to v sodelovanju z zasebnimi in javnimi organi v državah članicah. Določili smo tudi določene pragove, kaj ti z določenim obžalovanjem ugotavljamo, da vedno nekaj časa traja, predn države članice začnejo. Uh, črpati sredstva in izvajati lastne programe. Mislim, da državljani Evropske unije od nas pričakujejo, da bomo glede na to, kakšni so izzivi, um, potrebi po varnosti namenili veliko pozornosti in to skupnimi napori, ne pa, da to vedno znova prepuščamo nacionalnim mejam in uh, ugotavljamo, da določene informacije ne tečejo, da se določeni podatki ne posredujejo oziroma, da nimamo najnovejših informacij, ki bi bile na voljo. Zato smo uh, uh, si upali storiti nekaj, kar se morda zdi nenavadno. Namreč izrazili smo željo, da bi se te informacije izmenjevale tudi z obveščevalnimi službami, kajti zlasti pri težkem kriminalu in pri terorizmu je uh, vsekakor potrebno, da se pridobijo tudi ustrezne informacije obveščevalnih agencij. Hkrati pa uh, je treba to, v, v to vključiti tudi evropske agencije, kakršna je Europol. Torej, ustvariti moramo ustrezno mrežo, ki bo lahko analizirala te informacije. In če nameravamo po, eh, nadgraditi Europol, potem moramo poskrbeti tudi, da bodo ustrezno opremljene tudi države članice. Moramo pa jasno povedati tudi, da vključevanje zasebnega sektorja eh, je sprejemljivo le do te mere in glede tega je bilo veliko, soglasje veliko, da se ga ne zlorabimo zlorablja za izvajanje javnih eh, nalog, temveč zgolj, da se ga vključuje tam, kjer je to nujno potrebno, naprimer na področju kibernetske varnosti oziroma tam, kjer naprimer imamo opravka z bankami ali pa z velikimi eh, zasebnimi družbami. Takrat eh, je treba si prizadevati za sodelovanje z zasebnim sektorjem, vendar pa nekakor ne smemo mu nalagati izvajanje javnih nalog. Te morajo še naprej opravljati upravljati um, javne, javni varnostni organi. Zelo pomembno je seveda tudi, da se sodeluje s tretjimi državami in tudi z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, kajti mednarodni kriminal bomo lahko preprečevali le tudi, če bomo sodelovali s tretjimi državami. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja. Hvala lepa, gospa Hohlmeier, sedaj pa gospod komisar, gospod Avramopoulos. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Komisija pozdravlja to učinkovito delo Evropskega parlamenta pri pripravi poročila o notranji varnosti. Najlepša hvala za vaš uvod, gospa Hohlmeier. Podaril sem že v prejšnji razpravi, da tu obstajajo določena horizontalna vprašanja, ki so relevantna za vse sklade. To je potreba po fleksibilnosti in sinergiji z vsemi ostalimi skladi. In upam, da bo svet kmalo sprejel svoj pogajalski mandat. Sedaj bom izpostavil nekaj vprašanj, ki bolj konkretno zadevajo sklad za notranjo varnost. V teh letih so se varnostne eh, tveganja eh, okrepila in diversificirala. Sedaj države članice več ne morejo ukrepati same. Čeprav je varovanje državljanov državna kompetenca, pa Evropska unija želi pomagati naporom držav članic. Varnost bo postala Eh, oziroma bo ostala eh, zelo pomemben element v naši politiki in evropski državljani čisto upravičeno od unije in nacionalnih vlad pričakujejo, da bo do to eh, varnost tudi učinkovito zagotavljali. Zato potrebujemo dovolj sredstev v skladu z našimi političnimi prioritetami in kot sem rekel tudi dodatno k drugim skladom EU. In zato predlagamo da se okrepi eh, proračun za varnost in sicer, da se iz ene milijarde, kolikor je sedaj povečana, 2,5 milijarde v naslednjem obdobju. To odraža politični pomen, ki ga, eh, ki ga komisija pripisuje boljšemu reševanju varnostnih izzivov. Ampak časi in tveganja se spreminjajo. In zato je izjemno pomembno, da je naše financiranje fleksibilno, to sem že povedal. Mora biti tudi poenostavljeno in prilagodljivo. Kako vam bo ta sklad bolje pomagal? A ISF e se bo osredotočil na tri glavne cilje. Najprej povečati izmenjavo informacij, drugič okrepiti čezmejne skupne operacije in tretjič okrepiti zmogljivosti za boj eh, proti eh, kriminalu in za preprečevanje kriminala. Umestni pregled nam bo omogočal ugotoviti, kam je potrebno usmeriti sredstva in katere so najpomembnejše prioritete. Ne na zadnje, varnost na vprašanje je vse splošno prisotno in zato je vključeno tudi v več skladov. Sedaj je še toliko bolj pomembno, da najdemo prave rešitve in da oblikujemo take sklade, ki bodo preživeli tudi test časa. Hvala lepa. Kitos, Hvala lepa, gospod komisar Avramopoulos. Sedaj pa v imenu SND gospa Kinge gospa predsedojoča, gospod komisar, v prvi vrsti se želim zahvaliti poročevalki, kolegici Moniki Holmajer. Želim se ji zahvaliti za opravljeno delo skupaj z nami. V zadnjih nekaj letih so se varnostna tveganja v Evropi ukrepila in dediversificirala. Sedaj ne moremo več izzivov prepuščati samo državam članicam samim. E, potrebujemo močen odziv, usklajen odziv na ravni EU. Ravno tako potrebujemo ustrezna sredstva, tako da se bomo lahko soočili s to vedno večjo nevarnosti. Kako pa lahko zajamčeno ustrezno raven varnosti? prav gotovo lahko sprejmemo ustrezne ukrepe za boj proti terorizmu, hudemu in organiziranemu kriminalu, kakor tudi kibernetskemu kriminalu. Prav tako moramo organizirati pomoč eh, žrtvam kriminala. Vendar pa ti ukrepi nisto več dovolj. Zagotoviti moramo večjo varnost preko boljšega sodelovanja. Zahvaljujoč temu skladu se bodo države članice lahko bolj učinkovite borile proti ekstremizmu, vključno z radikalizacijo in diskriminacijo. Sodelovati bodo morali tudi javni organi in civilna družba. Eh, bistveno pa je zagotoviti tudi spoštovanje temeljnih pravic in človeškega dostojanstva. Ta sklad se mora uporabljati spoštojot pravice in načelja, ki jih eh, določa listina o temeljnih svoboščinah in pravicah. Zato smo vključili eh, tudi dejavnosti, ki jih je mogoče financirati, usposabljanje in izobraževanje tistih, ki so neposredno vključeni v boj proti eh, terorizmu. Hvala lepa, gospa Kinge. In sedaj, gospa Stevens, prosim. Predsednica, kolegice in kolegi. Čezmejni problemi, kot so terorizem in težki kriminal, ni nekaj, kar bi lahko rešile države članice same. Z finančno pomočjo uh, bodo temu lažje koč. Uh, Zato je bil ustanovljen tudi sklad za notranjo varnost. Eh, Ukrepi eh, tudi povezavo med različnimi podatkovnimi bazami Evropske unije in nakup tehničnih aparatov. Pozdravljam to, da se bo proračun podvojil, kajti tudi varnostne grožnje v Evropi so se okrepile. To, eh, da se bo ta sklad uporabljal tudi za boj proti zlorabi otrok in uh, uh, hekanju, je odlično. Uh, operacija, kot so Vigilant eh, Guardian, eh, kjer so tudi lahko državljani vključimo. Torej, to, to vrstne eh, operacije bodo prav tako lahko deležne podpore. Države članice pa ne bodo deležne te podpore, če bi imele težave z izvajanjem pravne države. Ta vidik pa je problematičen, kajti um, zaščit ta zakonodaja, ki omogoča um, zaščito proračuna Evropske unije, ni brez vrzeli. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik prihaja iz skupine zelenih. Robe v France, ena minuta. Kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil poročevalki za upravljeno delo pri tem dosjeju. Načeloma smo za več sodelovanja, ko gre za notranjo varnost. V besedilu, o kateri bomo glasovali, je kar nekaj dobrih kompromisov. Naprimer, neke vrste Erasmus program za policiste, potem eh, program izposabljanja pač rasizma eh, ali pa sodelovanje z drugimi organi pregona bomo pa vseeno glasovali proti temu poročilu, zato ker naj bi s tem skladom tudi spodbujali eh, sodelovanje eh, z obveščevalnimi organi in jih financirali. Prav tako naj bi pet odstotkov eh, sredstev iz držav članic eh, prelili v financiranje eh, obveščevalnih služb. Hkrati naj bi s tem skladom tudi spodbujali vojaške posege v Evropski uniji. To je izjemno problematično. Eh, V besedilu je omenjen tudi pojem entering crime, torej premikajoče se, premikajoče, premikajoče kriminal. To je izjemno eh, nejasen pojem in ni dobro to kriminalizirati v okviru tega predloga. Hvala. Hvala, gospod Franc. Sedaj pa v imenu Guje Kornelija Ernst. Eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, ta sklad eh, ni med najpriljubljenejšimi skladi naše skupine, ampak vseeno cenimo nekaj elementov. Torej, ni nam všeč uh, eh, to, to drastično zvečanje sredstev za 1,5, uh, eh, za faktor 1,5. Potem je tu financiranje zasebnih uh, ukrepov. Poročevalka je to sicer omenjala, ampak ni nam jasno, kako ne bi to izgledalo, zato nas to skrbi. Tretja stvar, pa je najpomembnejša, s tem skladom naj bi tudi financirali obveščevalne službe. V obesedilu piše, da gre za spodbujanje kulture na področju obveščevalnih služb, sodelovanja obveščevalnih služb um, in pa izmenjava najboljših praks med obveščevalnimi službami. Ehm, v Nemčiji ne poznamo dobrih praks na tem področju, samo slabe prakse. Eh, prikrivanje podatkov, prikrivanje pomankljivosti in tako naprej. In zdi se mi, da so obveščevalne službe bolj del problema kot pa rešitve in škoda je denar nameniti eh, za ta namen. Hvala. Najlepša hvala, gospa Elst. Sedaj pa je gospod Sošnjerc. Eh, wielki tego parlamentu wcale nie jest najgorsze natomiast brakuje w nim kilku rzeczy. to poročilo je bilo predstavljeno ampak imam nekaj pripomb najprej smrtna kazen danes obstajajo ukrepi ki so nekoliko zastareli recimo nasprotovanje smrtni kazni dokler boste proti smrtni kazni bomo imeli teroriste. Teroristi so pripravljeni ubijati, mi jih pa nismo pripravljeni ubijati. S tem je ogrožena varnost eh, ljudi in na ta način se denar meče skozi okno, če ne bomo imeli smrtne kazni. Potem člen 12. Unijnimi agencijami, nezaležni od tega, če je to finančno. Tu. Uh, se uh, omenja sodelovanje z evropskimi agencijami, uh, ampak to je konec načela solidarnosti, to je kršitev načela solidarnosti. 21. člen govori o delovanju Evropske unije uh,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 Dajem besedo gospodu Marijasu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sklad za notranjo varnost bi se moral osredotočati na boj proti organiziranemu kriminalu, zlasti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. To je nekaj, kar moramo zelo resno jemati. Predlagam tudi dodatno ukrepljeno sodelovanje med Grčijo in Bolgarijo, kajti čezmejni kriminal med državama se je zelo povečal. Veliko nezakonitih migrantov eh, gre iz eh, Bolgarije in Turčije v Grčijo. Imamo cele eh, teroristične združbe, ki terorizirajo center Soluna. Potem pa se vrnejo nazaj v Bolgarijo, tu je treba nekaj storiti. Potem pa še nekaj. Sklad za notranjo varnost ne bi smel financirati sodelovanja med tajnimi službami. Prav tako ne bi smelo priti do privatizacije naših varnostnih služb. To so stvari, s katerimi moramo biti zelo previdni. Hvala lepa, gospod Marijas. Sedaj pa ponovno dajem besedo komisarju Avramopolosu. Kolegice in kolegi, gospa predsedojoča, najlepša hvala za to zanimivo, a kratko razpravo o prihodnosti naše finančne pomoči Evropski varnostni politiki. Zabeležil sem si vse vaše pripombe, tudi zadnjo, gospoda Marijasa, in veselim se že, Eh, mandata sveta, tako da bomo lahko začeli s trialogi. Najlepša hvala in dobro spite. Ne tukaj, ne tukaj. <laughs> Ne, lepša hvala, moram priznati, da se mi malo zapirajo oči. Seveda pa je pomembno, da bomo slišali tudi, kar ima povedati gospa poročevalka, gospa Holmajer. Izvolite. Gospa predsedovča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, danes pa imamo žensko zadnjo besedo. Spet. Torej, eh, skoraj polnoči. Eh, Na kratko bi odgovorila kolegicam in kolegom. Še enkrat hvala vsem proživalcem v Senci, s katerimi sem sodelovala, kajti imeli smo kar precej kreativnih sestankov, ogromno nekih dobrih idej je bilo izmenjenih na teh sestankih. Skušali smo najti tudi kompromise, se drugemu približati in pripraviti dober koncept. Prvič, glede tajnih služb bi dejala, da eh, je zmotno misliti, da bomo s tem spodbujali, financirali tajne službe, tega pogodbe sploh ne omogočajo ali dovoljujejo. Mi želimo eh, okrepiti sodelovanje naprimer z Europolom. Na področju terorizma opažamo, da informacije eh, obveščevalnih služb eh, moramo najprej temeljito analizirati, ovrednotiti in potem oceniti, ali so sploh relevantne za eh, relevantne oziroma za eh, konkretne policijske preiskave posameznih primerov nemški primer Ricin je bil zelo poveden, kajti brez sodelovanja s tajnimi službami sploh ne bi prišlo do tega razkritja. Potem govorite o tem, da ne bi nad, na, nadzorovali tajne službe, to sploh ni v pristojnosti Evropske unije, to je v pristojnosti državljanic, ampak ne gre za to, želimo spodbujati sodelovanje na tem področju. Potem drugič, vojaški posegi v Evropski uniji, kaj to pomeni? Tu se osredotočamo zgolj na naloge primer. Če naprimer v Franciji ali Belgiji tudi uh, vojaške uh, enote pomagajo pri zagotavljanju notranje varnosti, kot je bilo v Franciji po napadu v klubu Bataclan, uh, potem je to uh, to, kar smo omenili. Nič kaj drugega. Mm, pristojnosti uh, teh vojaških enot bi bile izjemno omejene in vemo, kje so pristojnosti na tem področju. To smo tako in tako izuzeli iz tega celega kataloga v okviru proračunskih postavk. Potem pa še zadnja zadeva, se vprašujem predsedojoče, ampak moram to povedati. Če nas kdo poziva k temu, da še enkrat razmislimo o, o smrtni kazni, se mi kar obrača želodec. Obstaja listina o temeljnih pravicah in eh, teh metod, ki jih uporabljajo kriminalci, teroristi, ne bomo uporabljali. Ne bomo uh, uh, eh, delovati na ta način, ampak pravno, na podlagi zakonov, samo tako se lahko odzivamo. Zato izrekanje kazni prepuščamo sodiščem, nikomor drugemu. Smo, eh, tu uh, vlada vladavina prava in samo tako lahko ravnamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Holmajer. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo jutri in naslednje zasedanje se začenja jutri v sredo 13. marca ob 9. uri zjutraj do 14. Po, potem pa od 15. ure do polnoči. Na eh, internetu lahko, dobit še, eh, lahko dobite dnevni red. Za zaključek se zahvaljujem še vsem, ki ste ostali do konca in tudi tolmačem. Nasvidenje.